Mimoza. V imenu komisije pa besedo predajam komisarju Mimici. Izvolite. Hvala lepa. Nekako ob tem času lani je bila Irska zadnja država, ki je ratificirala eh, dogovor za ne o pravicah invalidnih oseb. To pomeni, da so EU in vse države članice sedaj zavezane izvajanju naslednjega sporočila. Ne gre za to, da se ljudi prilagodi okolju, gre za to, da se okolje prilagodi ljudem. In to je točno to, kar bo Evropski akt o dostopnosti storil. Po treh trdih letih pogajanj, po Trškem mešetarinu, smo dosegli dogovor s svetom o tem težkem delu zakonodaje. In rad bi se zahvalil poročevalcu Lokegardu in soporočevalcu Matejlju in Kosi. To, kar imamo pred nami, je dober svežen, ki bo Evropo naredil za bolj dostopno za življenje in delo invalidov. Evropski akt o dostopnosti je ključna pobuda socialne agende te komisije. Še 2015 smo podali ambiciozen predlog. Imeli smo usklajen vseevropski pristop za izvajanje konvencije Združenih narodov o dostopnosti. Zanašali smo se na moč skupnega trga. Z Evropskim aktom o dostopnosti smo spostavili največji globalni trg za dostopnost proizvodov in storitev. Enake pogoji za vse so dobri za evropska podjetja. Tako bomo povečali dostopnost proizvodov in storitev. To bo pomenilo več kot 80 milijonom invalidnih oseb, veliko tudi starejšim osebam, udeležbo v družbenem življenju in na trgu dela in to na enakopravni podlagi z drugimi. Evropski akt bo zajel širok nabor storitev in proizvodov, kot so računalniki, telefoni, plačilni terminali, bančne storitve, elektronsko komunikacijo, vključujoč tudi naroštevko 112. Dostop do audiovizualnih medijskih storitev, e-knjig, e-trgovine in nekatere elemente tudi iz prometnega sektorja. To so ključne proizvodne in storitve za vsakodnevno življenje. In digitalizacija na njih vedno bolj vpliva. Zato bo Evropski akt o dostopnosti prispeval tudi k izvajanju Evropskega stebra socialnih pravic in načela o vključevanju invalidnih oseb pravila prilagajamo, zato da bodo ustrezno tudi v prihodnosti, da bomo zagotovili, da bo digitalna revolucija lahko katalizator za socialno vključevanje in da nikogar ne bomo pustili v nemar. Evropski akt mora biti spremljan kot sinergija z drugimi pomembnimi evropskimi instrumenti, naprimer direktivo o javnih naročilih ali kodekso o elektronske komunikacije. Tukaj je dostopnost obveza. Evropski akt bo olajšal izvajanje. Za konec naj izpostavim, da je vpliv tega akta nekaj, kar gre prek samega področja delovanja. To mora biti navdih za druge sektorje in tudi za druge dele sveta. Evropa ruši ovire med državami in ljudmi. Nadaljujemo s pionirsko vlogo pri odstranjevanju ovir za polno enakopravno odeležbo invalidnih oseb v družbi. Računam na vse vas, da boste podprli Evropski akt o dostopnosti, ki bo spremenil življenja milijonov evropskih državljanov. Hvala. Grazie. Hvala lepa, komisar Mimica. Zdaj pa v imenu odbora za kulturo, gospa Ward za minuto. Več kot 100 milijonov invalidnih oseb je v EU. Številka, ki bo narasla na 120 milijonov do 2020. Osebe, invalidne osebe v Evropi imajo pogosto težave do dostopa do temeljnih storitev in proizvodov. To pomeni, da so vsakodnevno izključeni iz družbe, iz uporabe ključnih storitev in proizvodov. To je nekaj, kar mi ostali jemljemo za samo po sebi umevno, kot je iti na banko, dvigniti denar iz bankomata, iti v šolo, na verzo, gledališče, knjižnico, javno stanovo, poraba podzemne železnice, nakup vozovnice. Zagotoviti moramo ustrezno posvetovanje skupnostjo invalidnih oseb, slišati moramo njihove potrebe in se odzvati realnosti vsakodnevnih izkušenj, tako da nikoga ne bomo izpustili in ga pustili ob strani. In zato gre pri tem poročilu. Nič o nas brez nas, kot pravijo moji prijatelji iz invalid, in skupnosti invalidnih oseb. In gotovo bodo pozorno spremljali pozitivne rezultate tega poročila. Ne smemo jih pustiti na cedilu hvala lepa julij zdaj pa odbor fam gospa esteraz ferragut za minuto kot kaže je ni v dvorani potem pa prehajamo na naslednjega govornika oziroma govornica v imenu odbora za peticije gospa Kuneva. Hvala lepa. Šest let je minilo, odkar je komisija napovedala, da bo sprejela Evropski akt o dostopnosti. Danes pa moramo to pripraviti za glasovanje, ampak je vedno bolj oslabljena, kajti sploh niso prisluhnili invalidnim osebam poskušali, smo vključiti predloge gibanja invalidnih oseb. Stotinami predlogov smo imeli, ampak konzervativne sile Evropske parlamenta so bile proti. Ko nismo dosegli sledečega, ne bomo imeli naprimer stavb brez ovir in tudi ne razširjenega področja uporabe direktive. In najslabše, vsaj še šest let bomo morali čakati, da bo direktiva se resnično začela izvajati. Kakšna želitev za invalidne osebe? Ampak spoštujemo to, spoštujemo te ljudi in zato bomo nadaljevali z našim bojem za pravice invalidnih oseb, dokler ne bomo odstranili vseh uvir. Grazie. E, Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili mnenju političnih skupin. V imenu skupine ELS e kolega Švab. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Tudi mene veseli, da nam je uspelo Evropske akte dostopnosti tukaj sprejeti, kajti več kot 80 milijonov prebivalcev v Evropi ima določeno invalidnost in tudi za njih moramo prilagoditi infrastrukturo EU držav članic brez ovir. To ne poveča samo njihove možnosti, da raziskuje Evropo, vodi tudi do tega, da imamo potem enoten zahteven sistem za vse ponudnike infrastrukture. In mislim, da s tem okvirom, ki smo ga ustvarili, pomagamo invalidnim osebam. Istočasno pa je pozitivno, da poleg tega pomembnega socialnega uspeha, smo tudi ekonomsko podali spodbude za nadaljne naložbe. Mislim, da je vseeno pomembno, da mikropodjetja izključimo iz eh, tega področja. Morda, seveda, če bi vsako posamezno investicijo bi šli preko mere. Po drugi strani pa nam je uspelo tudi nam ni uspelo doseči vsega, pri stavbah. To bomo poskušali storiti potem še v naslednjem mandatu. Žal nam svet tukaj ni prisluhnil. Hvala lepa, gospa Senalova, za dve minuti v imenu skupine SD. Děkuji za slovo, vážený. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropski akt o dostopnosti proizvodov in storitev Za večino izmed nas so ti proizvodi dostopni vsakodnevno, za invalidne osebe pa lahko to predstavlja težavo. 80 milijonov invalidnih oseb ima veliko upanja glede tega besedila. Pomankanje dostopnosti je že bilo omenjeno o veliko priložnostih. Potrebovali pa smo 10 let, da smo dobili sedaj predlog in 4 leta za pogajanje. Rezultat mislim, da je nekje da smo postali nekje na sredi poti. Vseeno se zahvaljujem kolegom. Kar se tiče digitalnega področja, bi akt moral proizvode in storitve narediti dostopne na področju plačevanja ter komunikacij porabe računalnika. Vključevanje v družbo pa vključuje tudi popolno mobilnost, možnost potovati v javnem prometu, iti v trgovino, v banko. Mislim, da bo akt o dostopnosti, nekaj, kar ne bo zadovoljil vseh. Parlament se včasih kritizira za odločitve, ki niso v skladu z realnostjo. Ampak države članice so sprejele odločitve, nižajo stroške in manjšajo svoj angažma na področju akta o dostopnosti. Za nas, socialdemokrate, je uporaba storitev in proizvodov za vse državljane ključnega pomena in to na enak način. To so temeljne človekove pravice in to je pogoj sine qua non za napredek družbe. Validne osebe, starejše osebe, vsi, ki imajo težave, morajo imeti možnost. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospa Žitnanska. Hvala lepa, predsedajoči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, zelo sem vesela, da je ta direktiva, ki se mi zdi zelo pomembna, vodi do izboljšave življenja invalidnih oseb. In veseli me, da bomo to sprejeli še za časa tega mandata. Že od samega začetka sem predlog te direktive podpirala in s pomočjo in v sodelovanju z drugimi kolegicami in kolegi sem poskušala predlog izboljšati. Nadaljna pogajanja so direktivo in predlog spremenili. In zelo mi je sedaj žal, da rezultat ni tako ambiciozen, kot bi si bila želela. Ne samo po mojih želah, temveč tudi glede na potrebe invalidnih oseb. Z današnjim dnem pa se naše prizadevanja še niso končala,

posamični govorniki, kolega Koh. Spoštovane kolegice in kolegi. Ko sem pred 25 leti začel z delom v Evropskem parlamentu, so ljudje s posebnimi potrebami, torej invalidne osebe, igrali manjše vloge. Nevidni so bili. In to tudi zato, ker ni bilo socialnega stebra. To pomakljivo smo sedaj resnično odstranili. Zaradi stanjenja prebivalstva, izhajamo iz tega, da bo 2020 že 120 milijonov oseb z, z manjšo ali hujšo invalidnostjo. Poročilo se dotika vseh, ne samo teh 80 milijonov invalidnih oseb. Za železniški avtobusni promet že obstajajo pravila za dostopnost in za pomoč osebam, ki imajo omejeno mobilnost. Nova pravila ne samo dopolnjujejo ta pravila. In zato omenjamo tudi interaktivne terminale na avtobusih, ženskih postajah in letališčih, ki morajo biti taki, da omogočajo potovanje brez ovir. To pomeni tudi realno nude, nudenje informacij. Čeprav posebno me veseli strategija, da bo to invalidne osebe lahko poklicali tudi celo pomeno številko 112. To poročilo je pomemben korak v pravo smer tako lahko zagotovimo določeno stopnjo kakovosti življenja vrednih oseb. Še naprej pa moramo delati za izboljšanje razmer in to pravim ne samo kot soustanovitelj med skupine za invalidnost, temveč tudi iz polnega prepričanja. Hvala lepa, kolega Koh, zdaj pa kolega Danti. Dragi predsedujoči, kolegice in kolegi. Zakonodajni akt glede dostopnosti bo prinesel nekaj otipljivega in konkretnega za 80 milijonov evropskih državljanov, ki imajo takšne ali drugačne omejitve oziroma invalidnosti. Zdaj bodo lahko dostopali do vseh svojih elektronskih naprav, do drugih aparatov in tako naprej. Od spletnega nakupovanja do prometnih sredstev in storitev, do bančnih storitev. Vse to bo zdaj zagotovljeno vsem na enakopraven način po isti ceni. Seveda bi lahko storili več, zlasti ko gre za začetek izvajanja teh standardov, tudi ko gre za zahteve glede dostopnosti do zgrajenega okolja, torej do stavb. Trialog je bil relativno uspešen, rezultat je dober, ampak S to direktivo bomo uspeli pokazati, da je Evropska unija pomembna, da lahko stori nekaj konkretnega in da lahko zagotovi tudi temeljne pravice vseh tistih, ki te pravice najbolj potrebujejo. Hvala lepa, gospa Petikajna, za minuto in pol. Hvala lepa. Tole je resnično pomemben korak po desetih letih pogajanj, po desetih letih boja za človekove pravice za temeljne pravice, za pravice za ljudi z invalidnostjo. To so tudi človekove pravice, ampak to je zgolj prvi korak. Potrebno bo ustvariti okvir, ki bo vključujoč. To pomeni tudi gradnjo stav, vse proizvode, pa tudi vse storitve. Tudi digitalno, okoli digitalne storitve morajo biti prilagojene. Eh? digitalne storitve lahko resnično diskriminirajo velik delež ljudi. Starejše osebe, invalidne osebe, resnično digitalizacija lahko pomeni diskriminacijo. Zato bi moral pomemben korak naprej biti tudi to, kako bomo različne skupine uporabnikov vključili v pripravo storitev in proizvodov. Ta postopek priprave proizvodov in storitev mora biti vključujoč, ne glede na to, ali obstajajo omejitve pri vidu, sluhu, mobilnosti, spominu ali pri mentalnih sposobnostih. Vsem ljudem smo To dolžni. Smo pionirski pri tem, pogumni moramo biti. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega, gospa Steven, se za minuto. Er Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. 80 milijonov ljudi z invalidnostjo živi v Evropski uniji in več, še precej več tudi starejših oseb, ki jih to tudi zadeva. To je korak naprej. Zato sem vesela, da je ta dosje, kar se tiče izogibanja ovir za proizvode in storitve, zaključen. Imamo pomembne korake naprej, ampak to ne zadošča. V primerjavi z ZDA Evropa zaostaja, še prav posebno, kar se tiče dostopa na to različnih področji. V Ameriki tudi imajo akt o invalidnosti. In to je resnično vodilo do spremembe načina razmišljanja kulture. Vse ustanove morajo zagotavljati dostopnost in to je priložnost, to ni obveza za njih. V Evropi pa ni tako. Zato invalidi še vedno imajo pred sabo ovire in zato ne bomo resnično storili vsega, kar bi lahko storili. Hvala, gospa Stevens. Kolega Etherič, za minuto. Absolutno. Izboljšati moramo dostopnost za ljudi za uporabo proizvodov in storitev, še prav posebno za invalidne osebe. Se pa sprašujem, če bi morda lahko imeli drugačen odziv, ne zakonodajo od zgoraj na zon, morda bi proizvajalci, podjetja lahko sodelovali, se približali potrošnikom, morda bi to bil bolj učinkovit način. Prav tako moram izpostaviti še nekaj kar se mi zdi napak strani komisije. Vedno preverjamo za prihodnost. Mislim, da to ni možno. Morda se to preteklosti kdaj že posrečilo, ampak če nismo prožni, če samo se pregajamo na prihodnost in ne dovolimo podjetjem, da se pregajajo trgo, potem je to negativni učinek. Namesto pozitivnega, seveda, več dostopnosti za invalide, ampak eh, potrebno je biti smotrn. Kolega Marijas za minuto. Hvala lepa. Kot je že bilo rečeno, imamo 80 milijonov invalidnih oseb v Evropski uniji. Žal. In še 50 milijonov oseb, ki so že precej ostareli in imajo težave zaradi uvir na področju proizvodnje in storitev. Zato moramo to odstraniti. Resnično moramo misliti na to, da imajo vredne osebe pogosto težave pri socialnem, političnem, ekonomskem življenju Evropske unije. Zato potrebujemo konkretne ukrepe. Zelo veliko pritožb dobivamo strani tisoče državljanov Evropske unije, gospod komisar. Mislim, da bi morali to urediti. Imeti bi morali pravilo, ne bi smeli financirati ne javnih, ne zasebnih del sredstva Evropske unije, če ne izpolnjujejo pogojev za dostop brez ovir. To mora biti kriterij za to, da se finance lahko sprostijo. Hvala lepa, kolegica Bilbao Barandika, za minuto. Gracias, Hvala lepa, predsedujoči gospod komisar. Rada bi prisrčno čestitala kolegi Mortenu Lokegardu. Glede na to, da je svet kot običajno zauzel zelo omejujoče stališče, se mi zdi, da je poročevalec dosegel ogromno. Dosegamo napredek na področju zagotavljanja pravic številnim osebam v Evropski uniji, ki trpijo zaradi takšne ali drugačne invalidnosti. Mislim, da bi Evropska unija morala spoštovati konvencijo Združenih narodov o invalidnosti v celoti. Mnoge osnovne storitve namreč tem osebam niso zagotovljene, naj se gre za fizične storitve ali za digitalne storitve, naprimer, ko gre za dostopanje do elektronskih knjig, ko gre za dostopanje do prometnih storitev in pomembno. Zelo pomembno je, da jim omogočimo tudi dostop do nujne številke 112 da ne omenjam, kakšne omejitve so postavljene na pot invalidnim osebam, ko gre za dostopanje do zgradb ali pa za dostopanje do plaž, naprimer. Mislim, da bi morale tudi vse invalidne osebe imeti možnost, da v celoti izkoristijo digitalne storitve in naprave, ki bi morale življenje poenostaviti. Hvala lepa, zdaj pa še komisar Mimit. Hvala lepa gospod predsedoči, sošlane poslanke in poslanci. Dolgo pot smo prehodili do tega rezultata. Pogajanja med svetom in parlamentom so bila zelo intenzivna. Vsi smo morali pokazati prožnost in pripravljenost na dosego dogovora. Vem, veliko izmed vas bi si želelo videti zajetih več področjev ta akt ali več ambicioznosti pri določenih točkah predlog komisije je bil bolj ambiciozen. Tako da lahko razumem nekatere vaše pomisleke, vendar pa perfekcija je včasih sovražnik dobrega. In vseeno moramo biti hvaležni, ker bomo dosegli znaten napredek, dostopnost za, do različnih vsakodnevnih proizvodov in storitev. Bo nekaj, kar bo izboljšalo vsakodnevno življenje veliko ljudi. Vsi bi morali imeti možnost pridobiti zaradi digitalne revolucije. Nikogar ne smemo pustiti ob strani, ko se naša družba spreminja. Spoštovane poslanke in poslanci, te spremembe, kar se tiče dostopnosti, so dobre in tudi potrebne. Ljudje bodo kmalo dejali, zakaj pa nismo tega imeli že prej pozivam vas, da podprete evropski akt o dostopnosti. Hvala lepa. E hvala komisarju, sedaj pa poročevalec. Prosim za odgovore oziroma komentarje. Hvala lepa in hvala vsem kolegom, ki ste sodelovali v razpravi in skrbno poslušali to razpravo. Ta pogajanja so trajala več let in lepo je slišati vaše ocene teh rezultatov. Na no, sveda kozarec vedno pol prazen ali popoln. Sam sem v skupini, ki vedno misli, da je kozarec na pol poln. Tako kot komisar Nimica bi tudi sam dejal, da je to dober rezultat. In morda je dobro sovražnik popolnosti ali pravno obratno, kakorkoli že. Sedaj smo v položaju, ko ne stagniramo več, tako kot smo prej, leta, desetletja smo stagnirali. 20 let nazaj nismo bili pripravljeni na to, da bi ljudje s posebnimi potrebami sploh imeli neko mesto v družbi in sedaj smo to spremenili, lahko to mislim, da eh, obeležimo. In prav je, da so ti ljudje del družbe, in lahko smo veseli, da bo sedaj 80 milijonov ljudi lahko bolj dostojno živelo in da vsak dan eh, bolj um, celosten bo njihov dostop do proizvodov in pa storitev. Ja, več kolegov bi želelo še več, se strinjam, tudi sam bi želel več, ampak vseeno sem zadovoljen s tem, kar smo dosegli. Mislim, da se tudi države poslušajo. In lahko rečem, da tudi komisija je pripravljena, že od začetka je bila pripravljena na sodelovanje. Res hvala lepa vsem za odličen rezultat in upam, da bomo jutri naletili na široko podporo. Hvala lepa poročevalcu, čestitke za upravljeno delo. Razprava je s tem zaključena. Hvala lepa tudi komisarju Mimici, ki je bil danes popovdne in zvečer z nami. Glasovanje bo potekalo jutri. Zdaj pa imamo na dnevnem redu izjavi sveta in komisije in sicer v zvezi z nujnostjo črnega seznama Evropske unije glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja. V naši sredi pozdravljam tudi komisarko Jurovo. Hvala lepa, da ste z nami. Besedo pa predajam v imenu sveta ministrici Čot. Izvolite.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 No, no, no, se opravičujem za to nerodnost. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, komisarka. Hvala lepa, da ste povabili predsedstvo na to razpravo najprej bi zelo jasno dejala, da je svet zelo zavezan temu boju proti pranju denarja in pa financiranju terorizma. Tu mislim, da ni nikakršnih dvomov. Predsedstvo in svet kot celota se strinjamo z tem, da je treba nekaj narediti, kot pravi ta parlament in pa komisija, moramo nekaj nujno storiti na tem področju. In vse tri institucije, smo sodelovali v zadnjih letih in smo skupaj poskušali spostaviti učinkovit režim za boj proti pravu denarja ter pa financiranju terorizma. Še posebno smo ukrepili EU pravila, ko smo leto 2019 spremenili določene določbe pri direktivi za boj proti pravu denarja. To je odličen primer tega odličnega sodelovanja med institucijami. Seveda moramo doseči še dodati napredek v našem skupnem boju. Zakaj pridem na to vprašanje pred nami? Eh, svet je ogovarjal delegiranemu aktu komisije, da bi identificirali tretje države z večjo pomakljivosti. Ta govor še ne pomeni, da seznam ni pomemben element tega dela. Ravno obratno. Ampak, če želimo doseči ustrezen učinek tega instrumenta in pa zagotoviti kakovost, moramo čim bolj urejeno pripraviti ta seznam. In to smo napisali v naši izjavi sveta. Če želimo pripraviti učinkovit instrument, potem moramo ta predlog komisije vzpostaviti čim bolj pregledno in moramo tudi poskrbi za to, da bodo se države ukrepale. Zato svet e, želi EU seznam, seveda e, v skladu z e, peto direktivo za boje prav denarja in s tem mehanizmom bi dejansko se bolj učinkovito bojevali proti financiranju terorizma te pa pranju denarja. Spoštovani poslanci, na vsak način želimo promovirati to sodelovanje med institucijami. Sedaj delamo korake naprej tudi na drugih področjih kot ehm, pripravljanje denarja in pa financiranje terorizma. Upamo, da bomo zaključili pogajanja v teh dneh glede pomembnega zakonodajnega predloga na področju pranja denarja. To je um, v svežnju za spremljanje finančnega sistema Evropske unije. Parlament in pa države, um, vsi menimo, da je ta boj zelo pomemben. Lanskega decembra je svet tudi uh, sprejel akcijski načrt za boj proti pranju denarja, tako da bi še dodatno izboljšali trenutni sistem. Sedaj spremljamo razvoj dogodkov na tem področju. Gospe in gospodje, veselim se vaših stališč in pa stališč eh, komisije in še vedno želimo sodelovati z vami pri pripravi novega seznama. Hvala lepa za pozornost. Vse se v Hrvatsko. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας είναι δηλώσει. Χαρά. Torej, sedaj govorimo o nujnosti črnega seznama um, v skladu z direktivo o boju proti pranju denarja. Tu gre za izjavo sveta in pa komisije. Um, torej, gospod Čot, kot pravi predsedujoči, ima besedo. gospa jourová prosim komisija. Hvala. Hvala, da ste organizirali to pomembno razpravo o tej pomembni temi. In hvala lepa svetu za to, da tudi vi pravite, da je ta tema zelo nujna in da moramo ukrepati po vsakem terorističnem govoru slišimo visoko, intenzivno čustveno retoriko o tem, kako se moramo bojevati proti teroristom. Po vsakem pačem škandalu slišimo eh, podobne dolge govore, češ da mora biti naš finančni sektor bolj zdrav in soliden. To poskušamo storiti tudi tukaj, eh, pri tem seznamu tveganih držav. In to smo storili. In sicer v skladu z, me, z metodologijo, o kateri smo se pogovarjali, in to na pregleden način. Prav zato bi najprej dejala, da res obžalujem, da je svet zavrnil ta seznam, kajti mislim, da s takšnim seznamom bi dejansko lahko bili bolj učinkoviti v našem boju in to hitro. Junckerjeva komisija in pa samo osebno sem vedno menila, da je boj proti pravi denarja ter pa financiranje turizma naša prioriteta v tem mandatu. Vedno sem tudi dobila široko podporo parlamentu in pa poslancev, ki ste danes tukaj. V zadnjih letih smo videli več terorističnih napadov v Evropi in veliko je bilo tudi pranja denarja ter pa škandalov pri tem. In vse to je pokazalo, kako organiziran je ta organiziran kriminal in kako zlorabljajo naš finančni sistem. Z vami pa smo potem sodelovali, tako da bili naši predpisi še močnejši v boju proti tem kaznim dejanjem, ki potročajo škodo za naše državljane in pa za našo družbo. Dvakrat smo ažurirali direktivo za boj proti pravi denarja, ste jo sprejeli in enako velja tudi za kriminalizacijo tega pravi denarja in začasno smo se dogovorili za novo direktivo o um, uporabi finančnih eh, informacij pri organih eh, pregona. In ta teden smo v končni fazi pogajanj o reformi eh, Evropske bačega organa, ki bi imel potem še več pristojnosti pri pranju denarja v finančnem sektorju in tako bi lahko pomagali pri tem, da bodo naša pravila dejansko veljavna po celotni Evropi. Um, ehm, 13. februarja je komisija sprejela delegirano uredbo, uh, tako da bi identificirali, kje so te tretje države z večjimi strukturnimi pomakljivostmi pri pranju denarja, te pa pri financiranju terorizma. In to je del vseh teh prizadevanj k večji zaščiti EU sistema pred pranjem denarja in pa financiranjem terorizma. No, nažalost, pa bo ta uh, ukrep torej um, neuporabljen iz uh, že prej omenih razlogov. Svet je ugovarjal, um, 7. marca so ugovarjali temu delegiranemu aktu, kot sem že povedala. Sem razočarana na to odločitvijo sveta in obžalujem, da um, svet o tem ni politično razpravljal, um, niti um, na svetu za PRZ. Uh, O tem niso razpravljali niti na finančnem um, svetu um, v Bruslu, o tem niso razpravljali. Pri peti direktivi za boj proti pravu denarja sta se um, svet in pa parlament skupaj odločila, da bomo ukrepili pravila glede tretjih držav, tako da bi dopolnili pravna pravila glede um, projektne skupine za finance. In komisija je vedno menila, da je multilateralni pristop zelo bistven in projektna skupina za financije je tukaj zelo ključna. Mi smo aktivno sodelujoči in ustanovni član pri tej projektni skupini, moramo poštivati delo te projektne skupine. Obenem pa je nujno, da storimo še več za to, da zagotovimo integriteto finančnega sistema Evropske unije in sicer na podlagi meril, ki so izpostavljena v naših pravilih glede eh, pranja denarja, tako da se spremejo ustrezni ukrepi skrbnega nadzora. Glede na izkušnje, tudi glede na um, panamske dokumente, vidimo, da smo se skupaj s parlamentom pa svetom um, odločili za pregledna pravila, za pregledne strukture lastništva. To je še več kot pa tisto, kar opravlja projektna skupina. To pomeni, da se ne samo odzivamo na delo projektne skupine, počnemo še več. Imamo tudi pravne obveznosti iz trenutnih predpisov za boj proti pranju denarja, da izvajamo svoje avtonomne ocene za to področje. Želimo pripraviti prvi avtonomni seznam in komisija je zelo skrbno ocenila to področje na podlagi dobre metode. In skupaj s strokovnjaki z držav članic smo sodelovali in tudi svetovalci so povedali svoje mnenje o metodologiji. Imamo tudi tukaj kriterije iz direktive. Uh, ki so bile vključene. Komisija se je tudi povezala s tretjimi državami, ki so tukaj relevantne in takoj po tem, ko je kolega komisarjo sprejel prve ugotovitve in sicer um, 21. januarja 2019 in smo poštevali tudi pravico tretjih držav, da povedo svoje mnenje. Komisija še vedno ustraja pri pravilnosti svojih ugotovitev. Še vedno bomo sodelovali z uh, tretjimi državami in jih spodbujali k temu, da odprave svoje napake na področju preprečevanja pranja denarja in pa pri financiranju terorizma. Um, nikogar ne bomo postavili na seznam kar tako, samo po sebi, ampak želimo odpraviti tveganja za finančni sistem Evropske unije. Glede naslednjih korakov sem pripravljen sodelovati s vami in pa svetom na politični ravni, tako da bomo razpravljali o poti naprej. Naš cilj je še vedno to, da izpolnimo naše pravne obveznosti v skladu z direktivo za boj proti pranju denarja. In to je skupna odgovornost vseh nas in eh, v e instituciji, zato da zaščitimo državljane in pa finančni sistem EU pred grožnjami pranja denarja ter pa financiranja terorizma. Glede časovnice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

Ja, sočustvujem s komisijo. Ne zadošča imeti samo seznam in kopirati seznama Financial Action Force. Moramo končati in pripraviti naš seznam. To smo vedno zahtevali. Seveda si lahko zastavimo vprašanje, zakaj država kot je Rusija še ni na tem seznamu. In seveda ima svet tudi še nekaj poracionalnih točk, ki jih potrebno omeniti, kako bomo to in ono uredili. Ampak vseeno imam občutek, da je razlog za zavrnitev seznama strani sveta. Niz nekaterih drugih premislikov, ne pa formalni razlogi. Slišali smo tudi argumente v zadnjih tednih, da te ali oni tretji državi ne smemo dovoliti, eh, da, da je ne smemo vrstiti na seznam, ker je to pomemben zaveznik. Če je to res, potem seveda seznam izgubi verodostojnost. Lobiranje držav članic pa seveda odločno. In če dobro lobirajo, jih ne bo na seznamu. Ko se je to razvedelo in ko se bo to razvedelo, bo ta seznam brez obiti, ker tega si ne smemo želeti, ker ti v bistvu gre za to, da zagotovimo, da evropski finančni sektor ne bo odprt za teroristično financiranje in za pranje denarja. Ne gre skupaj. Po eni strani bančni nadzor, in organ za bančni nadzor ima nova orodja za broj proti pranja denarja, mi pa se ne dogovorimo o tem seznamu. Opogumljam komisijo, da pripravi ta seznam in pozivam svet, da potrdi ta seznam. Hvala lepa. Hvala lepa. Con falhas estratégicas no combate ao branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e evasão. Eh, preprečevanja pranja denarja ter pa financiranja terorizma sta pomembni temi. In potrebujemo neodvisne ocene na tem področju. Peta direktiva za boj proti pranju denarja je ključen korak pri boju proti davčnim utajam in pa goljofijam, eh, naprimer v davčnih oazah. Komisija je storila svoje. svoje um, parlament, parlament se je strinjal, potem svet pa je vse uničil. In ne bo preglednosti, ne bo pravičnosti pri tem um, zaradi držav članic, ker to blokirajo in to je v nasprotju z našo skupno varnostjo. In potem bodo v državah rekli, Bruselj je vsega kriv. Kdo tukaj blokira te rešitve? Kdo ne pomaga državljanom? Kdo potem spodbuja terorizem? Svet je tukaj to naredil. Vse države vlade so sedaj talke sprevrženih interesov in so pod pritiskom, naprimer, Saudske Arabije ali pa Trumpove administracije. Res, um, komisarka Jurova, čestitke za vašo ustrajnost in mi vas vse skozi v celoti podpiramo. Ja, Hvala lepa. Gospod Pajket v imenu EKR. Evropa kom tver med nivo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropa je veliko dosegla na področju boja proti davčnim oazam. Komisija je dobro opravila svoje delo, vendar bi lahko bila še bolj uspešna. Parlament je pred dvema tednoma pripravil seznam, vključili pa so tudi Belgijo na ta seznam brez kakršne koli metodologije voljo imamo zdaj nov seznam. Pogovarjamo se o sankcijah Evropske banke. So tiste, ki morajo poskrbeti za dodaten nadzor nad transakcijami. Mislim, da je to izjemno pomembno z vidika boja proti davčnim goljufijam in finančnim goljufijam. Moja stranka se je vedno zauzemala za to že več let in še naprej se bomo borili. Hvala lepa. V imenu skupine Alde kolega Torvalds. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prebral sem ta seznam in moram reči, da je res izjemno zanimiv. Zakaj se mi zdi zanimiv? Zato, ker že kar nekaj časa o tem govorimo skupaj s kolegi izpostavljamo to vprašanje že kar nekaj časa, če se ne motim, šest let. Pripravili smo več seznamov, pa nam nikoli nobenega seznama ni uspelo ustrezno zorganizirati. In ko gledam ta seznam, se sprašujem, zakaj so na tem seznamu določene države, drugih pa ni. Moram reči, da sem izjemno presenečen nad tem, kajti soočamo se z vedno večjim številom finančnih škandalov. Kaj to pomeni, da uporabljamo vedno iste modele pri pripravljanju seznamov? Poglejte si, kaj se dogaja z Rusijo, naprimer. Morda osebe, ki so pripravile ta seznam, niso seznanjene z ruskim sistemom, ampak sam sem se šest let zdaj ukvarjal s temi vprašanji in moram reči, da sem izjemno presenečen nad tem, da te problematike ne jemljemo malce bolj resno. Vedno se zgodi kakšen organiziran rop, ki ga izvede Rusija. Vedno, ko preizkujemo kraje denarja in podobno, na koncu pridemo do določene države. In hitno se mi zdi, da Rusija naprimer ni na tem črnem seznamu. Ali to pomeni, da sploh niste resno razmišljali o tem vprašanju? Denar se vedno vrne. Ampak problem je v tem, da smo premalo pozorni na to, kaj se dogaja v Rusiji. Državljani nam ne zaupajo več in to zaupanje bi morali ponovno pridobiti. To pa lahko storimo samo, če bomo uspešno in učinkovito delovali na mednarodni ravni. Državljani bi nam morali zaupati, razumeti morajo in videti morajo, da se dejansko resno borimo proti pranju denarja in da smo proti davčnim oazam. Hvala lepa, gospod Gigold za zelene. Hvala, predsedujoči. To, kar se dogaja v zadnjih dneh, je kot nekaj iz norišnice. Svetu moramo jasno povedati. Skupaj smo se dogovorili o metodi, komisija je opozorila mesece, ni bilo ugovorov, proti temu. Potem, ko je seznam počasi postal znan, pa je prišlo do množičnih intervencij iz Paname, iz ustreznih delov ZDA, pa tudi Saudske Arabije. In nenadoma se sedaj kritizira postopek. To ni verodostojno. Sploh ne. niti ene ocene držav komisije, države članice niso kritizirale. Namesto tega pa sedaj kritizirajo postopek glede tega črnega seznama. Kako naprej? Lahko rečem le, ne popuščajmo. Komisija je upozorila za pomembne države, prerba še ni končana. Za Rusijo, Azerbajdžan, za Zaje. Za države torej, kjer smo videli, da obstajajo velike države. Torej, ne smemo popustiti, to je jasno. Preverbo je potrebno nadrevati in ne potrebujemo krajšega seznama, ki bo prečiščen in ne bo problematičnih težav. Potrebujemo še bolj zahteven seznam in komisija mora končno objaviti preverbo vseh držav, tako da bomo imeli pregledno razpravo, ki so jo državljani zaslužili na to temo. Hvala. Eh, Hvala lepa za skupino GUE NGL, kolega Karti za minuto hvala lepa predsedujoči pred seboj imamo najbolj očiten rezultat tega kako lobisti pritiskajo na svet to je slabo za evropsko prebivalstvo ta seznam je slab poglejte si kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju, ko smo bili priča številnim škandalom z področja pranja denarja. Večina teh škandalov je zadevala evropske banke. Cilji, ki jim tu sledite, so pravzaprav zelo pristranski, namesto da bi bili neodvisni. Zaradi tesnih finančnih in trgovinskih vezi in zaradi lobiranja ZDA in Saudske Arabije ni ne ene ne druge države na tem črnem seznamu. Preprečiti moramo lobiranje strani korporacij in strani tistih držav, ki škodijo javnem interesu. Zagotoviti moramo preglednost nad procesom lobiranja. Hvala. Hvala lepa za skupino EFDD, kolega Coburn. Hvala, gospod predsedujoči. Evropske institucije so prav obsedene s pranjem denarja. Res jih je strah, da bo nekdo zaslužil dodaten cent, dodaten peni s pomočjo. Ampak vedno se bo našel nek pametnjakovič, ki bo zaobšel davčna pravila. Tako pač je. V Združenem kraljestvu moramo to tveganje omejiti in enostavno oditi. To je bolje, kot pa da žrtvujemo vsakega posameznika in posameznico, ki trdo delata in ki ju omejujemo s to okorno zakonodajo na področju boja proti pranju denarja. Poslovneži morajo ustvarjati nova delovna mesta. Evropska unija je bistveno bolj neurotična kot Združeno kraljestvo. Pri nas je naprimer stopnja brezposelnosti bistveno nižja kot je v Španiji, kjer je 46 odstotna, v Italiji, kjer je 30 odstotna in v Franciji, kjer je 31 odstotna. Mislim, da je za državljane Evrope veliko bolj koristno, če odpravimo birokratske postopke, ne pa da zdaj skušate omejiti uspešne poslovneže, ki želijo ohraniti rezultate svojega dela in zaposliti evropske državljane. Vsi želite, da postanemo neka vohunska država. Evropska investicijska banka in bančniki v Evropski uniji pa bodo imeli imuniteto tudi po brexitu. Celo po brexitu bodo v Združenem kraljestvu imeli imuniteto, kar je katastrofalno. To je čista hinavščina. Ena pravila veljajo za Evropsko unijo, druga pa za preostale. E eh, gospod predsedujoči priča smo osupljivemu spektaklu. Gre za igrico, ki jo igrajo države članice, kot bi se igrale s kartami. Uvrščajo države na črni seznam, jih z njega črtajo, čeprav je sam postopek izjemno nepregleden. Evropske institucije na tem pomembnem področju ne spoštujejo načela subsidijarnosti. Če vas opozorim na vse alarmne zvonce, ki so zvonili tudi v naše krogu, namreč eh, direktor pomembne organizacije v Ženevi pravi, da veliko denarja, ki ga operejo pri prodaji drog prehaja po bančnih kanalih v Evropi. Kaj pa se dogaja potem z vsemi računi offshore? Ali bomo resnično lahko usilili pravila tistim državam, ki spodbujajo pranje denarja? To so države, ki so pravi raji za trgovce z drogami, za teroriste in tako naprej. Predstavnici komisije Pa bi rad povedal naslednje. Peta direktiva kot eh, pomemben element, gospod predsedojoči, prekinja gospoda Borgecija. Gospod predsedojoči, prekinja gospoda Borgecija, ki še kar ustraja. Sa se vkaristo bolj. Še enkrat hvala, gospod Borgicijo. Čas se vam je iztekel. Zdaj smo zaključili s prispevki predstavnikov političnih skupin. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor, zato ker nimamo na voljo neomejenega časa. Gospod Rozati za minuto in pol. First. Gospod predsedujoči, najprej bi se rad zahvalil komisarki Jurovi, ker je evropskim državljanom zdaj končno ponudila tisto, kar smo zahtevali že dolgo časa. Gre za pravi evropski seznam, črni seznam držav, ki dopuščajo pranje denarja. Komisarka, rad bi vam čestital za sprejeto pod, pobudo. Istočasno pa bi kolegicam in kolegom rad povedal, da v moji skupini Izjemno obžalujemo, da je svet nasprotoval delegiranim aktom, ki jih je komisija predlagala prejšnji četrtek, kar je res škoda. Črni seznam je namenjen temu, da vključimo na vse tiste države, ki ne želijo sodelovati v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Škoda, da svet tako ovira delo in ga blokira. Kljub temu pa pozdravljam novo metodologijo, upam, da bo komisija upoštevala tudi zaključke odbora TAX 3, zlasti ko gre za Rusijo in pomankljivosti na področju boja proti pranju denarja. Večina škandalov, ki smo jih obravnavali v tem mandatu, so bili povezani z ruskimi posamezniki ali z ruskimi denarji. Evropske državljani od nas pričakujemo, da bomo delovali in da bomo ambiciozni v boju proti financiranju terorizma in pranju denarja. Zato vas pozivam, komisarka, da še naprej nadaljujete svojim delom in da pripravite nov delegiran akt s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa, kolega Lopes Aguilar. Gospod predsedujoči, gospa komisarka Jurova. V tem mandatu smo se stalno pritoževali, ker ni bilo nobenega rezultata na strani sveta, ker je svet stalno blokiral delo pri vprašanju, ki je za naš parlament izjemno pomembno. Ampak, če si pogledamo bilanco stanja, kje smo v tem trenutku, ko gre za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Mislim, da smo dosegli dobre rezultate, niso to sicer zavidljivi rezultati, ampak kljub temu. Na voljo imamo peto direktivo o preprečevanju pranja denarja, imamo tudi direktivo o evropskem kazenskem pravu, ki se bo uporabljalo na tem področju, to je izjemno pomemben instrument. Parlament je kot zakonodajalec opravil veliko dela tudi na področju kazenskega prava. Skupina SD je odločno podpirala vse predloge s tem v zvezi tudi v odboru za panamske dokumente, v odboru TAX3 smo podpirali te predloge, ker smo skušali pritisniti na svet. Želeli smo, da bi končno pripravili seznam držav, za katere sumimo, da dopuščajo izvajanje teh nedopustnih in nedovoljenih praks. Upam, da bo komisija še naprej odločno delovala v boju proti pranju denarja in eh, proti financiranju terorizma. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti pred 15 leti je Španija doživela najhujši teroristični napad, v katerem je umrlo največ ljudi v zgodovini Evrope, kar zadeva to vrstne napade. Bodimo odločni, komisarka. Najlepši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne vem, gospa Čioca, ali vi govorite vse jezike ali pa ne poslušate razprave v parlamentu? Večkrat ste verjetno slišali, članice in člane parlamenta, ki vas sprašujejo, kako to, da 28 držav v svetu blokira ta seznam. Zakaj ne pripravite seznama držav, ki ne želijo sodelovati? V svetu ste rekli, da ni na voljo dovolj pravil za boj proti terorističnim eh, napadom, pranju denarja in financiranju terorizma. Kljub temu, da je prišlo do napadov v Bataklonu, prišarli je Ebdo in podobno. Namreč ugotavljamo, da se teroristične dejavnosti financirajo v okviru natančno predeljenega postopka. Zato me zanima, kaj se dogaja s Panamo, z Združenimi arabskimi emirati in Saudsko Arabijo, ki bi morali biti prav tako na tem seznamu. Hvala lepa, kolega Urban Krespo. Hvala lepa, predsedujoči. V tem mandatu je